glasovali o tem poročilu. Naslednja točka na dnevnem redu, enominutni govori. Naj vas spomnim, da gre za enominutne govore. Prosim, da se držite časa. Najprej gospa Boškorp. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kolléga! Gospa predsedujoča, dragi kolegi! Sem podpredsednica odboru za kulturo in izobraževanje in rada bi rekla, da je 28. februarja Ameriška filmska akademija dodelila Oskarja za tujejezični film. Mačari smo bili tako zelo veliki, kajti imeli smo svojega kandidata Saulov sin je dobil zlati kipec, tako da je to bil velik uspeh za Mačarsko in tudi za Evropo. Tudi v Kanu je dobil nagrado. Dobil je tudi več drugih nagrad za tujezični film. V nedavnih letih smo videli tudi nekaj drugih zgodb o uspehu pred tem filmom. To je zelo pomembno za evropsko kulturo, treba je podpirati evropske produkcije in to je velik uspeh za evropsko filmsko industrijo, kot tudi za Mačare. Hvala lepa. Uh, thank you. Hvala. Gracias, señora presidenta. Gospa Kapasolis. Ja, hvala lepa. 40 milijonov evropejcev je prizadetih. Kot veste, je tu kar nekaj okužbe preko krvi, preko izmenjave igr. In to lahko privede tudi do raka jetra kaj potrebujemo sedaj evropski program za odkrivanje in zdravljenje te bolezni hepatitisa C. Prav tako moramo registrirati vse, ki trpijo zaradi hepatitisa C, zato da bi ugotovili, kako se širi. Hepatitis C je bolezen, ki stane zelo veliko, sedaj v Španiji temu namenjamo 18 odstotkov celotnega proračuna za zdravljen. Potrebujemo Evropski program za izkoreninjenje hepatitisa C v Evropi. Hvala. Gospod Pric. Gospa predsednica, gospe in gospodje, v tem parlamentu se bomo v naslednjem času sopet ukvarjali več s škandalom eh, Volkswagna. Mi smo oblikovali odbor za to vprašanje. Eh, vse to se imenuje škandal v zvezi s Volkswagnom, vendar celotna zadeva je nekoliko bolj komplicirana. Kaj ti zlasti eh, mednarodni svete za čisti promet ICTT, ki je eh, odkril ta škandal, eh, je sedaj v večjih testih ugotovil, da obstajajo problemi tudi pri drugih avtomobilov, pri Citroenu, eh, Oplu, pri Fiatu. Eh, Opel in Fiat Eh, sta del ameriškega avtomobilskega koncerna. In eh, na to vas želim opozoriti, eh, ker gre tu za bistveno več kot napačno ravnanje enega samega koncerna. Tu gre za gospodarsko vojno organov ZDA zoper evropske koncerne. Hvala lepa. Gospa Hagen. Danes sem prejela elektronsko pošto učiteljice iz osnovne šole na Zahodnem Irskem. Imenuje se Carmen in dela kot prostovoljka, pomaga beguncem. Begunci so zadržani v centrih za bedržanje in ne dobijo nobene hrane, tudi ni upravljanja z odpadki službe, ki so že tako preveč obremenjene, naj bi jim pomagali. Karmen je zelo šokirana, kajti osnovne potrebe teh peguncev niso izpolnjene, nimajo hrane, potem tudi ne sanitarne oskrbe. Pisala je vsem poslancem in upam, da bomo danes na svetu dobili vsaj nekaj rešitev upov ali okvir, ampak ponovno vidimo, da ni nobene resolje, ni, ni, ni nič. Ocene kaže, da naj bi do konca meseca imeli 130 tisoč beguncev v Grči, samo v tem letu. Le, če bomo delili v sklenu na evropski ravni, bomo lahko začeli reševati to vprašanje. Če naši vodje ne morejo oblikovati rešitev, ne glede na to, kako težko je to, ne bodo trpeli le migranti, ampak bo trpela tudi sama Evropska unija. Hvala. Gospa Silva Rodriguez. obrigada presidenta as políticas neoliberais no sector hvala predsedujoča ribiški sektor in sektor kmetijstva trpita zaradi skp in zaradi skupne ribiške politike izdelki iz tretjih držav niso dobro označeni ni primerne zakonodaje na kmetijskem trgu. Prav tako imamo tu zelo nizke cene kmetijskih izdelkov, kar pomeni, da je to zelo dolga kriza, ki je prizadela kmetijski in ribiški sektor. Evropska unija se mora odzvati. Treba je spremeniti SKP in skupno ribiško politiko, zato da bi pomagali kmetom in ribičem na jugu Evrope. Sicer ne bo prihodnosti za Evropsko unijo, če bomo še naprej sledili tej politiki, ki ni dobra za naše ribiče in kmete. Kolega Maragal, hvala. Danes imamo sestanek med Evropsko unijo in Turčijo o beguncih. In seveda moramo reči, da imamo sedaj status quo v tej situaciji. Ni novega dogovora. In zdi se mi, da se Evropska unija pretvarja, da se dela, da ne vidi, kaj se dogaja v Turčiji s PKK in z drugim. Imamo kurde, ki so pridržani doma in v zaporih. Prav tako vidimo, da Evropska unija ne namenja dovolj pozornosti temu, da so tam pridržani tudi novinari, ki so tudi preganjani zaradi opravljanja svojega dela. In Evropska unija naj bi te policijske države plačevala za to, da ne spušča migrante na Balkan. In tu kaznuje tudi Grčijo ki se spreminja v zapor za tiste, ki želijo prečkati to državo, ampak ne morejo pobegniti ponovno. Hvala. Gospod Akar. Naj omenim ustavno vprašanje. Sam bi rekel, da močno nasprotujem temu, kar je predlagano glede prečkanja v vzhodnem združenem kraljestvu na temzi. S tem bodo izkrivljena omrežja, vse manj bo gospodinstv in domov za ljudi. Torej, ko hude posledice, ampak želimo se boriti skupaj. Žal pa bo to na koncu slabše za vlado. Trknile, moje okrožje, to je moj dom. Skupaj se bomo združni borili proti temu novemu prečkanju tem zahvala. Um, Hvala lepa, gospa predsedojoča. 800 je kitov, ki jih, je, ki jih vsako leto pobijajo na farovskih otokih. Veliko več, kot jih potrebuje lokalno prebivalstvo uživanje eh, tega mesa povzroča tudi veliko škodo človeškemu organizmu, kajti eh, v eh, mesu je veliko toksinov. Če tudi so ti otoki neodvisni, bi morali spoštovati temeljna načela glede dobrega počutja živali potrebno se je pogovarjati eh, z Dansko in pa z eh, predstavniki Farovskih eh, otokov, tako da bodo prenehali z to neustrezno prakso. Čas je, da se na to odzovemo in da prekinemo ta masakr z tem, da mučimo. Najlepša hvala. Gospod Matov. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Neka mladoletnica je pred nekaj dnevi umrla v eh, Karakasu. Eh, to je šokantna novica, veliko pa je primerov, ki jih eh, ne poznamo. Ta mladoletnica je umrla od lakote zaradi tega, ker se Venezuela srečuje z humanitarno krizo in v Karakasu. Eh, Evropski uniji ne moremo zgolj molčati. Tega si Venezuela ne zasluži, tega si ne zaslužijo tisti, ki so v zaporu zaradi tega, ker se ne strinjajo z vlado ali pa ki so v hišnem eh, priporu. Vse to so eh, politični zaporniki in zdi se mi nespremljivo, da nekateri v eh, tem parlamentu tega ne priznavajo. Gospod Ortegi eh, je bil sedaj izpuščen kot eh, politični zapornik in podpiramo svobodo, čeprav je bil Ortegi povezan z eto. Ko pa gre za terorizem, je potrebno spoštovati zakone. Gospod Picula, hvala lepa. Eh, proizvodnja mesa se je povečala kar desetkrat eh, in eh, zaradi tega je vedno več tudi odpadkov in rad bi spregovoril o odpadkih v morju na Hrvaškem. Veliko odpadkov najdemo tudi na obali in na morskem dnu in te odpadke prinesejo iz sosednih držav Hrvaške. Eh, vetrovi in pa eh, tokovi. To vpliva na eh, ekosisteme, hkrati pa ima tudi gospodarski vpliv na obalne skupnosti. Čista obala je predpogoj za čisti turizem. Pohvalil bi projekt, kot je recimo Fish Gear. Potrebno je rešiti težave z odpadki v morju in le na ta način bomo lahko uresničili cilj čistih morja do leta 2020. Hvala lepa, gospa Jaclovecka. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Rada bi eh, spregovorila o pomembnem dejstvu. Vse evropske inštitucije, ko sprejemajo zakonodajo, morajo imeti zelo jasna eh, pravila, kajti evropska zakonodaja pogosto preprečuje eh, posameznim organom, da bi učinkovito delovali eh, in to vpliva tudi na konkurenčnost Evropske unije. To je zelo pomembno tudi eh, pri reviziji direktive o napotenih delavcih. Evropska komisija pozablja na dejstvo, da direktiva o izvedbi leta 2014 stopa v veljavo šele sedaj oziroma se izvaja šele sedaj. Evropsko komisijo smo prosili, da ne sprejema nove zakonodaje in tudi z revizijo je potrebno počakati. In Pri tem uh, se ne smemo opirati na uh, izvedbene uredbe. Hvala lepa, gospa Grepini. Hvala lepa, gospa predsedujoča, dragi kolegi. Globalizacija majhnih in srednje velikih podjetij ne sme ostati zgolj slogan. Potrebno je izboljšati dostop eh, majhnih in srednje velikih podjetij do trgov tretjih držav. 90 odstotkov globalne rasti prihaja izven e-, Evropske unije. Takšna je ocena izvedencev in majhna in srednje velika podjetja. Predstavljajo 60 odstotkov te rasti. Zaradi tega mora Evropska komisija poskrbeti za e, postopek podpore majhnim in srednje velikim podjetjem pri globalizaciji njihovih dejavnosti. Zdaj se komisija pogaja o TTIP-u in pa o sporazumu s Kitajsko morala bi upoštevati možnosti majhnih in srednje velikih podjetij, da delujejo na eh, teh eh, dveh trgih. Pomagati bi morala majhnim in srednje velikim podjetjem pri internacionalizaciji njihovih storitev. Pri tem je potrebno upoštevati načelo eh, lojalne konkurence. V nasprotnem primeru bodo majhne in srednje velika podjetja imela velike težave z delovanjem na drugih trgih. Hvala lepa, gospod Kelly. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Danes bom v eni minuti spregovoril o varni oskrbi z zemljskim plinom in eh, rad bi eh, čestitev komisarjema za predlog na tem eh, področju. Gre za. Uh, raznoliko eh, ponudbo in eh, potreba po obnovljivih verjih energije je vedno večja po eh, konferenci pogodbeni skup 21. Pri tem igra seveda zemljski plin zelo pomembno ulogo. Pri tem je pomembno sodelovanje z ZDA, z Avstralijo. Predlogi Evropske komisije so zelo smiselni, namreč podmorski tuneli mm, do Evropske unije. To nam bi omogočalo uporabo predvsem zemljskega plina iz eh, ZDA. Upam, da se bo to zgodilo in eh, da eh, bomo sprejeli tudi ustrezne sporazume v Evropi. Hvala lepa, gospa Ward. Rada bi vas opozorila na grozljivo situacijo beguncev, ki živijo v grozljivih eh, pogojih eh, izven Evropske unije in na naših mejah. Izpostavljeni so vremenskim razmeram, eh, kot recimo v Kaleju. Eh, tam so bila njihova eh, bivališča porušena in le malo podpore so eh, prejeli, zato da bi preživeli zimo. Eh, To je v nasprotju z temeljnimi človekovimi pravicami in z dostojanstvom Evropske unije, na katerem je bila ta unija ustanovljena. Eh, ženske in otroci nimajo temeljnih storitev, eh, niso jim zagotovljene zdravstvene storitve, nimajo dostopa do izobrazbe. Mi jim ne pomagamo, pomagajo pa jim tihotapci. Namesto, da bi poskrbeli za humanitaren odziv, je prišlo do prisilnega vračanja in do nasilja eh, policistov. Grozljivo je, da eh, se morajo tisti, ki so zbežali pred grozotami v eh, Siriji, sedaj soočati z takšnim eh, obnašanjem naših soevropejcev. Ta taborišča si moramo ogledati z lastnimi očmi in z begunci se moramo pogovoriti na štiri oči, kot sem storila tudi jaz. Gospod Turcano. Hvala lepa gospa predsedojoča. V trenutni gospodarski situaciji morajo evropske nacionalne inštitucije delovati usklajeno in pa učinkovito. Govoril bi rad o proizvodnji eh, ovčega mesa. 300 200 tisoč ton eh, tega mesa eh, manjka v Evropski uniji, medtem ko ta eh, sektor na svetovni rasti ravne na svetovni ravni raste. Zato potrebujemo ambiciozno politiko na tem področju. Izboljšati moramo konkurenčnost tega sektorja ovčereje. Še prav posebej je to pomembno uh, za tiste države, uh, kjer uh, je primankljaj na tem področju največji. Romunija ima pri tem velik potencial. Rad bi pozval Evropsko komisijo, da podpre vse države, tudi Romunijo, pri izboljšanju pogojev za očerejo. Potrebno je izkoristiti ta potencial. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospa von Storch. Ja, danes eh, se eh, srečujejo predsedniki vlad in držav eh, in pa Turčije. Pogovarjajo se o balkanski poti, ki bi jo radi zaprli. Radi bi poslali sporočilo, naša vrata so zaprta, tako jih bo manj prišlo v Evropsko unijo. Ampak Turčijo to ne zanima, kajti če bo zaprta balkanska pot, eh, potem eh, Turčija več ne bo mogla izsiljevati, potem Erdogan ne bo dobil svojih milijard in potem se bodo eh, ljudje spet zanimali za kršitve človekovih pravic, za svobodo medijev, za kurdsko vprašanje in za preganjanje kristjanov v Turčiji. Turčija ne more biti rešitev za begunsko krizo in tudi ni. Potrebujemo prijateljski odnos, ja, kritike, kadar je to potrebno ne moremo pa se opirati na Turčijo v eh, tej eh, begunski krizi. Hvala lepa, gospod Viegas. Najlepša hvala, gospa eh, predsedojoča. Eh, cene eh, življenskih potrebščin se hitro spreminjajo in to ogroža eh, tudi eh, gospodarstvo. Eh, In eh, čas je, da eh, poskrbimo eh, za ustrezen odziv. Kmetijstvo je izjemno pomembno in poskrbeti moramo za to, da kmetije ne bodo izpostavljeni tržnim silam. To je namreč udarec, ki jim ga je zadala Evropska unija. Ponujamo napačne rešitve, recimo Eh, pogodbe eh, ali pa eh, kritja. To pa vodi samo v še slabši položaj kmetov. Samo s pravimi posegi bomo lahko poskrbeli za pomoč. Želimo ohraniti tudi družinska podjetja, kajti to je zelo pomembno za evropsko družbo. Najlepša hvala, gospod Tomc. Hvala lepa za besedo veseli me da so statistični kazalci v poročilu evropske komisije za slovenijo boljši kot so bili vendar državljani in državljanke tega izboljšanja še ne čutijo. to potrjuje domnevo da statistika ni vedno najbolj realen prikaz dejanskega stanja kajti strukturni problemi pri nas ostajajo nujno je nadaljevanje pokojninske reforme potrebne so spremembe v zdravstvenem sistemu davčna razbremenitev gospodarstva in srednjega sloja prebivalstva je prav tako nujna prepotrebne so spremembe v sodstvu in v javni upravi. privatizacija pri nas poteka vendar ne tako kot smo si želeli. banke smo dokapitalizirali vendar bančni sistem ne deluje trenutno begunska migrantska kriza pa ne sme biti razlog za to da reforme obstanejo ali celo krinka za to da je politično kadrovanje v mnogih državnih inštitucijah. v upravljanje državnega premoženja se namreč ponovno vračajo iste strukture ki so že naredile škodo. spoštovani za mojo državo slovenijo me resnično skrbi. Hvala lepa, gospod Brennan. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Katere so prednosti in slabosti članstva Evropske unije za eh, britanske kmete? Eh, glede na Agro Europe bi le deset odstotkov uspešnih eh, britanskih eh, kmetov preživelo, eh, če bodo ukinjene subvencije. Britanska vlada nima nobenega rezervnega načrta za primer, če bo rezultat referenduma negativen. To pomeni, da bi bil glas proti korak v temo. Eh, Evropska unija eh, ne pomeni le skupne kmetijske politike, eh, predstavlja tudi skupni pretok oziroma prosti pretok izdelkov in pa prosti pretok delovne sile. In velika večina izdelkov se izvaža na evropski trg in naši kmetovalci bi eh, se soočili z upadom od 11 do 48 odstotkov, če eh, Združeno kraljestvo zapusti Evropsko unijo. Najlepša hvala. Naslednje na vrsti gospod Marjas. Gospa eh, predsedujoča, bogunska kriza v Grčiji je. Eh, dosegla višek. 40 tisoč beguncev je že v Grčiji in eh, število se bo še eh, povečalo in sicer za 10 tisoč do eh, konca meseca. Turčija še naprej podpira tihotapljenje z begunci. Begunci prihajajo na Egejske otoke. Manj kot 400 beguncev je zapustilo Grčijo. Evropska unija je postala begunski dahal eh, in eh, podpreti je potrebno grški narod. Eh, Grčija mora izstopiti iz Schengna, na ta način ne bo več privlačila beguncev, ki prihajajo v mojo državo, namesto da bi šli v Bolgarijo. Zaradi tega, ker Grčija kot šengenska država daje potovalne dokumente tem beguncem in potem lahko odidejo v Nemčijo. Torej, Grčija bi morala ukiniti eh, Dublinsko uredbo in spostaviti embargo eh, za nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo, ki je zaprla svoje meje in sicer nezakonito. To je omenil tudi eh, generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon. Hvala lepa, gospod Šogor. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Eh, Veliko eh, presenečenje smo eh, doživeli v Evropskem parlamentu, nažalost. Namreč imeli smo predstavitev na temo manjšin v eh, Evropskem parlamentu in raz bi res opozoril na to, da je prišlo do kršitev prava Evropske unije pri tej predstavitvi. Določene osebe so poskušale izraziti svoje mnenje na nesprejemljiv način na zelo agresiven način, eh, če lahko dodam. In eh, zelo jasno eh, so standardi, na katerih temelji Evropska unija, zapisani v pogodbah. Potrebno je spoštovati tudi mnenje drugih. Vendar pa mislim, da je zares pomembno, da Evropska komisija opravlja svojo nalogo eh, varuhinje pogodb, ne more se ukvarjati zgolj z gospodarskimi problemi, ampak tudi z drugimi problemi. Svoboda izražanja govora, to eh, je pomemben vidik. Najlepša hvala. Gospod Uhejli, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Jaz mislim, da eh, zgodovina eh, govori eh, sama zase. Eh, vedno več eh, bo ljudi, ki imajo drugačna stališča, vedno več bo ljudi, ki so predmet diskriminacije, vedno več eh, bo oseb, ki bodo poskušali storiti vse, eh, da eh, bi uničile eh, demokracijo ali pa njen razvoj. Nažalost, lahko eh, te osebe presežejo celo kaos. Predsednik eh, vlade Mačarske je potegnil veliko potez, ki jih ne moremo več označiti za demokratične, še prav posebej v zadnjem tednu. predstavnike vlade je povlastil, eh, da eh, iz eh, določene načrte in želi celo referendum na temo beguncev. To je nasprejemljivo. Gospod Arnold. Po januarski razpravi o britanskih in drugih državljanih, ki so priprti eh, v eh, Indiji, eh, še zmeraj ni, bila, ni, bil dopuščen, ni bilo dopuščeno uplačilo varščine med tem, ko čakajo na sodni proces. Znašli so se na napačnem mestu v napačnem trenutku. Gre za izjemno dobre varnostnike, ki so opravljali zelo zapleteno delo tukaj imam uh, kopije izvoznih uh, licenc eh, in vsaj dva sta uh, bila zakonito izvožena v Indijo. Seveda uh, spoštujem uh, indijski boj proti nezakonitemu orožju, ampak tokrat so uh, za zapahe vrgli napačne osebe. Torej, pozivam indijsko vlado, da takoj izpustite zapornike. Hvala lepa. Gospod Zdehovski. Hvala lepa, gospa eh, predsednica, eh, gospa predsedojoča, gospa komisarka. Situacija na grško-makedonski meji je nesprejemljiva. Nobeno presenečenje ni, da je situacija takšna, kakršna je, kaj ti Grčija doslej še ni pričela z natančnim uh, pregledom beguncev ob prihodu. Tako smo se dogovorili, ampak uh, dejansko zadeve izgledajo drugače. Na tisoče oseb uh, se sedaj nahaja vzdolž makedonske meje. Nedanja Jugoslavijska republika Makedonija je ena izmed tranzitnih držav na poti v Evropo. Ne smemo več gledati drugam in si zatiskati oči. Meje, ki jih slabo upravljamo, omogočajo tudi nevarnim posameznikom, da vstopajo v Evropsko unijo. In eh, ta tok moramo nujno zajeziti. Rad bi se zahvalil vsem, ki so še v tej dvorani, tudi tolmačem. Hvala lepa, gospod Pavel. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dostop do evropskih sredstev je najbrž eh, edina možnost eh, za boljšo lokalno upravo. Eh, ta parlament mora spoštovati situacijo na terenu in mora razumeti probleme lokalnih skupnosti. Vsi moramo pozvati romunsko vlado, da sprejme nujne ukrepe za lažji dostop podeželskih skupnosti do evropskih sredstev potrebujemo poenostavljene postopke in pa vzorec obrazca. E, mislim, da to ni težko doseči. Po e, lokalnih volitvah se morajo vsi župani osredotočiti na dostop do e, teh sredstev. Kajti ne moremo zapraviti še enega leta pomagati moramo državam članicam pri dostopu do evropskih sredstev. Hvala lepa, gospa predsedojoča. In uh, vse najboljše za dan žena, vsem ženska. Gospa Kapel. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa uh, komisarka. Eh, evropska industrija jekla se eh, sooča z številnimi težavami, eh, dodatno se situacija zaostruje zaradi scheme trgovanja z emisijami. Pri tem je potrebno upoštevati tudi subvencije. V Združenih državah Amerike so uspeli zmanjšati izpuste CO2 in tudi ne razmišljajo o tem, da bi eh, dali kitajski status eh, tržnega gospodarstva. Situacija eh, se vsakodnevno zaostruje, še prav posebej glede na možnost dodelitve statusa tržnega gospodarstva Kitajski. Na ta način bi bila Evropska unija izpostavljena nelojalni konkurenci. Eh, antidampiški ukrepi eh, Evropske komisije znašajo le 14-15 eh, odstotkov, medtem ko bi dobiček Kitajske znašal okoli 50 odstotkov. Ne vem, ali bo lahko industrija jekla na ta način v Evropski uniji še preživela. Gospa Sakora. Hvala lepa. να υπάρξει χωρί τον σεβασμό στου κοινού αγώνε, στι κοινέ ευθύνε και στι κοινέ. Kriza v Evropski uniji se ne bo zaključila, če ne bomo spoštovali skupnih zavez in skupnih obveznosti. Zaprte meje in na tisoče beguncev, to je tisto, s čimer se soočamo v eh, Grčiji. To je v nasprotju z eh, skupnimi zavezami in skupnimi odločitvami, ki morajo spoštovati eh, tako nacionalne odločitve, kakor tudi evropske odločitve. Na ta način se krepijo ehm, nacionalistične eh, stranke in eh, vse skupne zaveze ostanejo le na papirju. Evropska komisija govori le o željah. Eh, ali res mislite, gospa komisarka, da lahko Grčija nosi celotno breme Evrope? Ali res menite, da finančna izmenjava zaustuje? Samo varni koridori so lahko rešitev za begunce. Tako bodo lahko našli zatočišče v drugih državah Evropske unije. Hvala lepa, gospa Montel. Uh, Rada bi eh, spregovorila o eh, pasmi eh, psov v Španiji. Gre za barbarska dejanja, ki se dogajajo zaradi običaj in navadov v Španiji. Ti psi so pohabljeni, poškodovani in tako naprej. Eh, njihovo eh, telo ne sme biti ne predolgo, ne prekratko, tako da lahko eh, čim dlje zdrži trpljenje. Zelo malo izmed teh psov je sprejetih v zatočišče, še manj jih je posvojenih. To dogajanje je nespremljivo. Eh, poskrbeti moramo za to, eh, da bomo temu mučenju naredili konec. Poleg tega pa je potrebno mlade izobraziti eh, in poskrbeti za ozaveščanje v zvezi z spoštovanjem pravil, ki jih je sprejel tudi ta parlament. Pravil za zaščito živali. Torej, špansk Vsi prosim prenehajte z tem barbarstvom. Gospod Korvin Mike. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Pred nekaj meseci sem sedel v eh, tej dvorani in slišal sem, da je gospod eh, Šulc eh, odgovoren za uspeh nacionalne fronte v Franciji. Ljudje so se smejali ampak včeraj je minister za pravosodje iz Združenega kraljestva dejal, da je Evropska unija odgovorna za uspeh nacionalizma v eh, Evropi in res je. Nažalost, eh, ne eh, govorimo o tem, da ima vsako dejanje svoje posledice. Eh, in eh, da eh, vedno pride do odziva. Mislim, da je potrebno Evropsko unijo razpustiti. Hvala lepa. S tem zaključujemo z enominutnimi govori. Gospod Džan Karbornano je prosil za parlamentarno imuniteto zaradi kazenskega postopka.